ki smo uh, jo prekinili 16. februarja 2012. Gospe in gospodje, pred enim letom se je začela arabska pomlad. Mnogi južni sosedje so s tem dobili svobodo. Tudi v Siriji so ljudje mirno demonstrirali na ulicah in so bili polno, polni upanja na boljše življenje. Doživljamo, da se je brutalen diktator odločil, da se boril, bo boril proti svobodi in se vojskoval proti lastnemu ljudstvu. Več kot 8000 ljudi je letos že umrlo v Siriji in prelivanje krvi se še kar nadaljuje, kar eh, doživljamo z britkostjo dan za dnem. Eh, Ljudje v Evropi, ljudje po vsem svetu, mi vsi smo brez besed glede nečloveške brutalnosti tega režima in težav mednarodne skupnosti, da bi ukinile ta grozorejstva. Evropski parlament poziva na parlamenta, na predsednika Al-Assada, da vsaj dovoli humanitarno pomoč za civilno prebivalstvo. In prepričan sem, da delite, delite z mano isto mnenje, da pozivamo mednarodno skupnost, da posebnega od poslanca Združenih narodov, Arabske lige, Kofija Anana, strnjeno podpremo pri tej misiji in da se skupaj zauzamemo za civilno prebivalstvo. Sočasno pozivamo na vse sile, ki imajo veto v eh, varnostnem svetu Združenih narodov, da eh, ne ravnajo samo iz taktično-političnih razlogov in vidikov. Včeraj, gospe in gospodje, je minilo leto dni, oziroma včeraj smo se spomnili žrtev terorizma pred osmimi leti 11. marca 2000. Eh, tri je v Madridu eh, bil, prišlo do enega najhujših terorističnih dejanj v Evropi. Eh, več kot 130 ljudi umrlo, 800 jih je bilo ranjenih. Spomnimo se žrtev terorizma od Madrida eh, do Londona, od, eh, eh, torej vsi smo seveda tudi sočustvujemo z, drž, z družinami, ki so zgubili prijatelje in svojce pri teh terorističnih dejanjih in se spominjamo tistih, ki so preživeli ta teroristična dejanja, eh, ki pa potem vso življenje trpijo zaradi telesnih in duševnih ran, ki so jim jih prizadila ta dejanja. Evropski parlament odločno obsoja vsako obliko terorizma zaradi nepredvidljivosti, zaradi anonimnosti je terorizem ena najbolj zupernih, en najbolj zupernih pojavov sodobnega časa. Odločeni smo storiti vse, da bi žrtve in tiste, ki so preživeli teroristična dejanja, ustrezno podprli. In včeraj je tudi japonska, gospe in gospodje, se spomnila, tako kot tudi mi vsi, katastrofe, ki jo je povzročil tsunami pred enim letom. Tudi leto dni potem smo videli slike te grozne tragedije, slike jedrske katastrofe, ki jo je povzročil tsunami. Vsi se spomnimo teh slik. Evropski parlament bo po sprejetju dnevnega reda kot prvo točko na današnjem dnevnem redu razpravljal o tem dogodku in posledicah tega. Ampak na začetku današnjega zasedanja velja naše sočutje neštetim žrtvam tega, te hude naravne nesreče in te eh, grozne jedrske katastrofe. Bil bi vam hvaležen, če se spomnimo tako žrtev, terorizma v Siriji, kot tudi terorizma v Madridu in žrtev eh, cunamija eh, lansko leto na Japonskem. Minuta molka. Das protokoll in die Angen Zapisnik in besedila zasedanja 16.